Nadaljujemo zasedanjem, ki smo ga prekinili včeraj zvečer. Gospe in gospodje, prva točka na dnevnem redu danes do povdne je predstavitev se strani sveta predloga splošnega proračuna za proračunsko leto 2010. V veliko veselje in čast mi je, da lahko v naši sredi pozdravim gospoda Hansa Lindblada, ki tukaj zastopa svet. Gospod Lindblad je državni sekretar na Ministrstvu za finance Švedske. Pozdraviti bi želel tudi gospoda Algidasa Ašemeta, ki tukaj zastopa Evropsko komisijo. Obema se prisrčno zahvaljujem za to, da sta se nam pridružila danes. Gospod Lindblad, v imenu sveta izvolite besede vaša. Tak sa vám smekam. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, v veliko čast mi je, da sem lahko danes eh, tukaj z vami. Zelo sem vam hvaležen za to, da ste mi dali to priložnost. Mislim, da bo zelo zanimivo za me, da vam v imenu sveta predstavim predlog splošnega proračuna. Evropa se sooča z mnogimi izzivi dan danes, gospodarski položaj v Evropi je trenutno nekoliko boljši, kot je bil pred eh, nekaj meseci. Videti je, da se stvari eh, stabilizirajo in da tveganja začenjajo upadati. Kljub temu pa se soočamo še z veliko problemi. Brezposelnost, naraščajoči proračunski primankljaji, eh, pomankanje sredstev za celo vrsto zadev, povečevanje zadolženosti in tako naprej. Mnoge države se nahajajo še daleč od cilja, ki je uravnotežen proračun. Demografski razvoj eh, predstavlja eh, dodatni pritisk na naš eh, proračun. Tudi podnebne spremembe bodo vplivali na porazdelitev sredstev v proračunu. To pa pomeni, da je načrt proračuna takšen, da se mora usmeriti na prihodnje izzive. Težišče moramo zlasti eh, položiti na ustvarjanje dodane vrednosti v Evropi. Rekli so mi, da moram ustati, torej sem ustal. Dobro, potem bom pač moral brati svojo predstavitev tukaj. Dolgoročno je seveda naš cilj tudi krepitev konkurenčnosti in eh, to so cilji, ki jih je svet eh, sprejel soglasno. Gre za proračunsko disciplino, ki jo potrebujemo. Potrebujemo zdrave, stabilne proračune, raziskave, razvoj, infrastrukture, eh, potem konkurenčnost, inovativnost in sploh socialno trdnost je treba krepiti in naprej razvijati. To pa je seveda vse vključeno v naš predlog splošnega proračuna. Kakšna je logika, na kateri je zasnovan ta proračun, če želimo krepiti blagostanje, eh, zaposlenost, eh, gospodarsko rast, potem moramo seveda se tega lotiti previdno. Usmeriti se moramo na izposabljanje, izobraževanje, na razvoj infrastrukture in na zmanjševanje razlik med eh, dohodki državljanov naših držav članic. Naš proračun oziroma predlog proračuna je uravnotežen, vendar je ambiciozen. V primerjavi z letom 2009 smo povečali eh, proračun za 1,1 odstotek, torej na 4 odstotke vseh prihodkov. Zakaj gre? Gre za naslednje osnovne zahteve ki jih moramo spoštovati. Proračun mora zagotoviti možnosti financiranja za politične prioritete, ki smo si jih zastavili za leto 2010. Evropska unija mora hitro biti sposobna se odzivati na nove dogodke, osredotočiti se moramo torej na ustvarjanje evropske dodane vrednosti. Proračunska disciplina razumno upravljanje s finančnimi sredstvi. To je tisto, kar potrebujemo, če hočemo stvari resnično izboljšati. Pomembno je, da se držimo eh, zastavljenih najvišjih zneskov, seveda pa istočasno moramo tudi zagotoviti potrebno prožnost v proračunu, da bomo nepredvidene dogodke lahko tudi ustrezno obvladali. Naš eh, predlog splošnega proračuna vsebuje 180 milijonov odobritev plačil. Zmanjšali smo tukaj eh, znesek v primerjavi z tistim, ki ga je predlagala komisija. Torej, svet je predstavil sedaj nekoliko nižji znesek. Poskušamo pa vsekakor zagotoviti dovolj sredstev za izvajanje programov. To so naša osrednja merila pri določanju posameznih zneskov. Sedaj pa naj vam predstavim posamezne proračunske postavke. 1A, raziskave in naložbe, energetika, infrastruktura na različnih področjih. Tukaj želimo zagotoviti več finančnih sredstev za vse za ta področja. Programi za povečanje uh, gospodarskih uh, gospodarske rasti, 8 odstotkov, to je kar dosti sredstev celotnega proračuna. Torej, evropski program oživljanja gospodar, eh, gospodarstva bomo morali ukrepiti. Potem 1B. Eh, e Svet je tukaj sprejel predlog komisije, kar zadeva odobritve plačil. No, tukaj smo nekoliko zmanjšali znesek v primerjavi z predhodnimi predlogi. Bi pa želeli povdariti naslednje. Odobritve plačil so eh, za 3,2 odstotka večje za leto 2010, kakor v 2009. Potem eh, rubrika 2. 9,5 odstotkov je eh, tukaj predvidenih odobritev plačil. Potem področje 3, ali razdelek 3. Tukaj smo nekoliko eh, prilagodili prvotni predlog. Politika priseljevanja bo dobila več finančnih sredstev, tako kot, eh, kot eh, agencija Frontex. Potem razdelek 4. Na tem področju resnično moramo spoštovati najviše predvidene zneske, zato da bi lahko upoštevali tudi nepredvidene izdatke. 300 10 milijonov evrov je svet eh, predlagal v prvi obravnavi kot eh, znesek za to, ta razdelek. Potem pomoč eh, za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Tukaj je svet sprejel predlog komisije. Potem varnostna politika, zunanja politika. Tukaj smo sredstva povečali da bi zagotovili ustrezne sredstva. Potem upravni stroški, gospodarski položaj je danes takšen, da zahteva od nas eh, skrčenje teh sredstev, torej upravne stroški ne smejo rasti eh, za večjo stopnjo, kakor je stopnja inflacije. Res pa je, da za Evropsko unijo potrebujemo ustrezne službe, Novih agencij pa naj bi v letu 2010 ne ustanavljali, saj to ni predvideno. V okviru procesa usklajevanja, ki je potekal uh, meseca julija, se je pokazalo, da je izjemno pomembno doseči dogovor o potrebnih finančnih sredstvih. V tem postopku usklajevanja smo večkrat eh, povdarjali v imenu sveta, da smo pripravljeni, kar zadeva politiko nakupa nepremičnin, bolj uskladiti stališča vseh inštitucij, seveda pa bomo jeseni še morali kaj reči o tem. Preden pridem do konca, dovolite, gospod predsednik, da povdarim zelo eh, pozitivno vzdušje, ki je vladalo v srečanjih med svetom in Evropskim parlamentom. In mislim, da je konstruktivno sodelovanje edini način, da pridemo do rešitve. Najlepša hvala, gospod generalni državni sekretar, za vašo predstavitev. Eh, prosil sem vas, eh, da eh, stojite, zato ker so običajno takšni govori krajši. Boste rekli, ja, zakaj pa potem predsednik parlamenta sedi? Ja, zaradi tega, ker so tudi moji govori bolj kratki. No, vsekakor, gospod državni sekretar, hvala za vašo predstavitev. Sedaj prehajamo na naslednjega govornika. Najprej gospod Algidas Šemeta v imenu Evropske komisije. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, v veliko veselje mi je, da imam priložnost spregovoriti vam danes dopovdne. Vem, da so prve faze tega proračunskega postopka, zlasti na podlagi julijskih eh, usklejevanj, eh, potekale v zelo konstruktivnem slušnju. In upam, da bomo v prihodnih tednih lahko gradili na tem vzdušju. Seveda pa nas v proračunskem postopku za proračun za leto 2010 še čaka veliko dela. Gre tudi za to, da upoštevamo drugo fazo evropskega načrta za oživitev gospodarstva. Vse tri oziroma uh, ustrezne inštitucije sodelujemo dobro. Po prvej obravnavi predloga proračuna uh, v svetu za leto 2010 komisija ugotavlja, da so znižanja sredstev, ki jih predlaga svet, bistveno manjša, kakor v prejšnjih letih. Vendar obstajajo še nekatera področja, ki nas skrbijo. Komisija obžaluje, da je za 1,8 eh, milijonov evrov eh, svet znižal sredstva eh, pri odobritvah plačil. Ko gre za razdelek 1A, se nam zdi, da je to zlasti slabo, kajti gre za Eh, negativno sporočilo, ki ga pošiljamo v javnost, ko gre za odpravljanje brezposelnosti in ko gre za eh, krepitev konkurenčnosti. Zmanjšanja sredstev za administrativno podporo, zlasti pa tudi za raziskave in za agencije, eh, so tudi nekaj, kar obžalujemo. Tukaj je treba upoštevati uh, situacijo vsake agencije in ne smemo sprejeti pristopa, kjer imamo splošno, pavšalno krčenje sredstev, ne da bi upoštevali konkretne situacije posameznih uh, agencij. Ko gre za administrativno podporo pri izvajanju programov za raziskave in zunanje ukrepe, so predlagana znižanja sredstev obžalovanja vredna. Upam, da bo Evropski parlament eh, skupaj s svetom poskušal to situacijo izboljšati. Čeprav v 1B in 2A eh, razdelkih eh, obžalujemo znižanje sredstev, vendar le komisija upa, da bomo v naslednjih pogajanjih, zlasti ko bomo govorili tudi o kmetijskem proračunu, lahko stvari izboljšali. Komisija je sedaj predstavila dopolnilno pismo eh, proračunskemu organu za leto 2010. Gre za naslednje glavne stvari. Dodatnih 95 eh, milijonov evrov pri uh, odobritvah uh, sprejetih obveznosti in 60 milijonov odobritvah plačil, ko gre za palestinske, uh, ko, ko gre za obnavljanje Palestine. Poleg tega uh, je treba zagotoviti ustrezna dodatna sredstva za države, s katerimi smo podpisali sporazum o preferencijalih za trgovino z bananami. 20 milijonov evrov za, razvoj, za pomoč državam razvoju pri bo, v boju proti podnebnim spremembam je tudi nekaj, kar moramo zagotoviti, seveda, če hočemo doseči cilje, ki smo si jih zastavili za decembrsko konferenco v Kopenhavnu. Ko gre za razdelek 5, upravni stroški. Tukaj je bila komisija zelo skromna pri eh, predlaganih stroških in je pove, predlagala samo povečanje za nič celih 9 odstotkov v primerjavi z letom 2009. To je nekaj, kar je svet eh, žal eh, ignoriral, čeprav je švedsko predsedstvo nakazalo, da je pripravljeno na pogajanja. V zaključku upamo, da bomo v naslednjih postopkih posvetovanj lahko skupaj s svetom dosegli eh, cilje, ki smo si jih zastavili. Upati je, da bo eh, do vse tri inštitucije tukaj lahko konstruktivno sodelovali, da bomo dosegli zastavljene proračunske cilje. Šemet. Najlepša hvala, gospod Šemeta, za vašo izjavo v imenu Evropske komisije. Hvala tudi, da ste spoštovali čas, ki smo vam ga dodelili za to predstavitev. Gospe in gospodje, s tem lahko začnemo preliminarno razpravo, ki se bo seveda v odboru za proračun nadaljevala v mesecu oktobru. Sedaj pa v imenu odboru gospod Šurjan, tri minute. Eh, gospod predsednik, gospod državni sekretar, gospod eh, komisar, govoril bom v maternem jeziku, kajti eh, verujem v Evropo, kjer lahko človek v parlamentu, pa tudi v drugih, ob drugih priložnostih eh, komunicira v maternem jeziku. Tudi sam sem upal, da bo sedanja finančna kriza nekaj, kar ne bo povzročilo samo negativne posledice, torej eh, krčenje proizvodnje, povečanje brezposobnosti, temveč da bo to tudi dobra prilika za to, da reformiramo proračun Evropske unije. Parlament je februarja letos že sprejel svoje stališče o tem in eh, to stališče je izražalo upanje, da bo sta Evropski svet in komisija uh, sodelovali z nami, ko gre za to reformo. Vendar žal teh želja nismo mogli pretvoriti v številke. Očitno je, da nihče ni zadovoljen z predlogom proračuna. Za države članice je njihov prispevek v proračun seveda veliko breme. Eh, poleg tega pa nas ta proračun enostavno ne pripelje bistveno bližje k Eh, drža, k mm, Evropi znanja, manjše brezposobnosti, istočasno pa se soočamo tudi s problemi v kmetijstvu in drugod. Kohezijska politika se nam zdi tukaj problematična, kajti namesto, da bi se razlike med državami članicami zmanjševale, se povečujejo. Tudi raziskovalci in znanstveniki še vedno bežijo iz Evrope v tujino. Upali smo, da bomo z reformo proračuna nekoliko bolj uh, uspešni in uh, imeli bolj učinkovit racionalen proračun. Ko gre za prispevke, smo upali, da bodo ti uh, bolj pregledni, da tukaj ne bomo več imeli problemov korupcije, vendar temu ni čisto tako. Nismo ustvarjali proračuna, ki bi ustvarjal dodano vrednost v Evropi. Mislimo pa, da mora ta proračun eh, posredovati jasno sporočilo našim državljanom, čež da jim želimo pomagati pri obvladovanju krize in težav, s katerimi se soočajo. Seveda bo parlament svoje stališče še naprej v tem postopku posredoval svoje stališče. Tudi podnebne spremembe moramo upoštevati. Upali smo, da bomo imeli ne samo nekaj posebnih programov, eh, težkih nekaj milijard evrov, namenjenih eh, posameznim področjem, temveč da bo vsaka proračunska vrstica usmerjena v odpravljanje Eh, posledic krize. Upati je, da bo ta proračun posla, postal v prihodnosti drugačen. Vladimir. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Vladimir Manka. Tri minute imate izvolite. Gospod predsednik, gospod državni sekretar, gospod komisar, pripričan sem, da se vsi lahko strinjamo, da pri pripravi proračuna moramo ustrajati pri naši glavni nalogi in to je naše zakonodajno delo. Eh, vse tisto, kar nima opravka s to nalogo, bi morali v kar največji meri odstraniti iz proračuna. Končna oblika proračuna bo nastala na podlagi današnjega sestanka med odborom za proračun in predsedstvom parlamenta. In zahvaljujem se predstavnikom političnih skupin kajti na včerajšnjem zasedanju odbora za proračun so podprli predlog za zmanjšanje proračuna in za boljšo porabo finančnih sredstev. Še vedno vstajajo določene pomankljivosti, še vedno ne uspevamo doseči dobrega finančnega poslovodenja. Naprimer, varovanje te zgradbe tukaj v Strasburu. Kot veste, sem prihajamo štiri dni v mesecu, ampak do pred kratkim eh, so bile te zgradbe varovane 365 dni na leto. Novi generalni sekretar parlamenta in njegovi zaposleni so to opozili in so sprejeli ustrezne ukrepe, s katerim bomo privrčevali več kot 2 milijona evrov na leto. Nadaljni primer je tisto, kar je ugotovilo računsko sodišče v prevajalskem oddelku. E, tam ni ustreznega načrtovanja, ne prihaja do ustrezne komunikacije o zmogljivostih za prevajanje. Institucije, ki zahtevajo prevode, eh, včasih avtomatsko te prevode naročijo pri zunanjih izvajalcih, ne da bi prepoprašali pri drugih institucijah, če imajo ti še presežne zmogljivosti na voljo. In zato predlagamo, da se pet odstotkov proračuna za prevajanje eh, premesti v rezervo in da eh, Eh, se to lahko uporabi šele, ko bodo institucije dokazale, da so poskušale uporabiti že obstoječe zmogljivosti in tudi s tem bomo privrčevali 11 milijonov evrov. Eh, vse to ima skupni imenovalec. Nimamo dovolj eh, neodvisnega nadzora nad tem, kako se upravlja sredstvi, kako upravljamo z delom. In včeraj so politične skupine prikazale pripravljenost, da stvari izboljšamo in upamo, da bo to prineslo rezultate. Proračun za zgradbe je eh, ena od glavnih eh, spornih točk. V preteklosti institucije niso bile vedno učinkovite pri eh, kupovanju in najemanju zgradb in računsko sodišče je pokazalo, da tudi na tem področju institucije ne sodelujejo. Zato smo zahtevali, da se tukaj pripravi srednja in dolgoročna strategija tukaj v Evropskem parlamentu in v drugih institucijah potrebujemo skupno, zgradbo, gre, skupno, skupno politiko, ko gre za zgradbe in zelo me veseli, da je tudi svet sprejel to kot eno od prednostnih nalog. Hvala. Najlepša hvala, gospod Manka. Naslednji govornik je predsednik odbora za proračun, gospod Alan Lamasur. Hvala, gospod predsednik permettez moi d'abord de féliciter monsieur hvala gospod predsednik naj se najprej zahvalim gospodu semeti eh, in mu čestitam, ki je bil imenovan za komisarja, ki je zadolžen za proračun. Upamo, da bomo z njim sodelovali na enako dober način kot z eh, njegovim predhodnikom in želimo tudi gospe Gribavskajte dobro nadaljevanje svoje karijere. Torej, pred nami so pomembni politični zmenki in srečanja, in pomembne odločitve bomo morali sprejeti. In v tem pomembnem obdobju bomo skušali čim bolje sodelovati med seboj. Naš poročevalec je že povedal, da obžalujejo krčenje sredstev, ki jih izvaja svet za komisijo, vendar pa po drugi strani moramo tudi vedeti, da tudi v državah članicah zaradi njihove proračunske politike ne bodo imeli več možnosti kot v prejšnjih letih. V letu 2010 smo predvsem zavezani z rezultatom in sicer moramo zaključiti financiranje načrta za oživitev gospodarstva za leto 2010. Ta načrt je zelo pomemben in nažalost sredstev ne moramo porazdeliti na druge politične prioritete, za katere sta se svet in parlament dogovorila skupaj predhodno. In po letu 2010, kaj želi parlament? Parlament želi skupaj delati s komisijo in svetom, torej s Švedsko, švedskim predsedstvom in prihodnjim španskim predsedstvom na treh pomembnih temah prihodnosti. In eh, najprej, seveda, če bodo se stvari na Irskem odvile tako, kot si želimo, bomo morali določiti postopek ter časovnico ter metodo dela za eh, uresničevanje Lizbonske pogodbe. Na to eh, uresničitev finančne perspektive na pol poti, torej pri, pregledati bomo morali, kako poteka ta večletni program, ki je bil sprejet maja 2008. In ugotoviti bomo morali, bodo, eh, kakšna bo situacija na trgu surovin, energetike ter kaj se bo dogajalo zaradi podnebnih sprememb. Namreč tudi na tem področju ugotavljamo neuspeh Lizbonske strategije in zato potrebujemo pregled te večletne politike in večletnega predvidevanja. To bo zelo pomembna točka našega delovanja. In tretja točka, reforma sredstev, ki napajajo evropski proračun. Dobro vemo, da želimo plačati evropske izdatke, ampak odkar je nastopila kriza, Evropska unija tega več ni zmožna. In zato bo naše naš prispevek eh, za to področje k eh, evropskemu proračunu zelo eh, nizek. Le 30 tisočinke dodatnih sredstev bodo namenjene za to. In to bo gotovo pereča tema v naših prihodnih razpravah. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Lamasur. Pred, eh, torej, predsednik odbora za proračun nam je podal zelo jasno izjavo v imenu Evropskega parlamenta. Zdaj pa prosim gospoda državnega sekretarja Lindblata, da še enkrat spregovori v imenu sveta. Izvolite. Ja, tak se jaz, juste. Tak se jaz, jaz bi, bi, bi, bi kortfa. Najlepša hvala. Kratek bom. strani komisije in parlamenta smo zdaj slišali, da smo soočeni z eh, velikimi težavami zdaj jeseni, ampak obstajajo tudi vprašanja, ki jih bo nekoliko laže rešiti. Mislim, da bo eno od najbolj zahtevnih vprašanj vprašanje načrta za oživitev gospodarstva. Uh, vendar pa. Uh, upamo, da nam bo tudi to uspelo, pravzaprav smo o to prepričani. Drugo vprašanje, ki eh, bo pred nami na kratki in na dolgi rok, pa je vprašanje podnebnih sprememb in financiranja eh, podnebne politike. Eh, torej, najlepša hvala za vaše stališče in hvala, da sem lahko govoril. Spočontek naše diskusije. Najlepša hvala, eh, gospod eh, državni sekretar. Najlepša hvala za vse prispevke. Ne pozabite, da je to pravzaprav eh, prvi korak v razpravi o proračunu za leto 2010. Čestitam pa tudi gospodu komisarju za imenovanje. In prepričan sem, da je pred vami odlična karijera, tako znotraj komisije kot izven je vaša. Eh, predhodnica in seveda zdaj predsednica države pri vas. Najlepša hvala, dame in gospodje. Naslednja točka na našem dnevnem redu pa sta izjavi sveta in komisije o preseljevanju, vlogi Frontexa in sodelovanju med državami. Prvi govornik je predstavnik sveta, ministr Tobias Pilstrom.